All right. Please, colleagues, take your seats. Prosim, kolegi, zasedite svoja mesta, ker se bo glasovanje kmalo začelo. Hvala. Prvo glasovanje je glasovanje, je poimensko glasovanje, torej prosim, da vstavite svoje glasovalne kartice v ustrezne napravice.